präsident! ich darf sie bitten platz zu nehmen. prosim če se usedete spoštovane gospe in gospodje prav lepo vas pozdravljam in odpiram zasedanje. prva točka na dnevnem redu je pogovor o prihodnosti Evropske unije in sicer v obliki izjave zvezdnega kanclerja Republike Avstrije, gospoda Wernerja Fajmana, ki ga prav prisrčno pozdravljam v naši hiši. Pozdravljen, gospod zvezdni kancler, v veselje nam je, da ste danes tu. Gospe in gospodje, na klopeh Evropskega sveta sem videl, da je zastopana tudi vlada kraljevine Španije in sicer je to gospod Inigo Mendes de Vide, eh, gospod minister, prisrčno dobrodošli. Gospod zvezdni kancler, zahvaljujem ste, da ste se odzvali na moje povabilo, da ste prišli v Evropski parlament in da boste z poslanci govorili o vaših predstavah o prihodnosti Evropi. V letu 2013 smo v odločilni fazi politike v Evropi in brez dvoma je tako, da je sobivanje naših eh, narodov v tej združbi narodov izjemno pomemben in odločilen za prihodnost in to v gospodarskem, monetarnem in drugih oblikah in to v taki obliki, kot si pred leti ne bi mogli predstavljati. Razprava našega parlamenta s posameznimi člani Evropskega sveta, torej v njihovi funkciji člana takšnega organa Evropske unije in pa vodja države, en od držav članic, je osrednjega pomena. Zato sem vam hvaležen, to bi ponovil rad, da ste našli pot do nas za dialog z nami. Želim si, da bi več vaših kolegov in kolegic iz sveta našli to pot in da bi v odprtem dialogu z voljenimi predstavniki narodov razpravljali in ne le, da kot predstavnik ene države podaja izjave v neki drugi državi o prihodnosti Evropske unije in o katerih potem mislim, da jih večina poslancev ne deli. Sedaj dajem besedo zveznemu kanclerju Republike Avstrije, gospodu Fajmanu. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod predsednik komisije, veseli me, da ste našli čas. Spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje, za me je posebna čast, da sem lahko tu pred vami in da lahko z vami razpravljamo o prihodnosti in sedanjosti Evropske unije in s tem o Evropski skupnosti. V trenutku Namreč v trenutku, ko več kot 5,5 milijonov mladih v Evropi nima dela, v trenutku, ko več kot 8,5 milijonov mlajših od 24 let ne najde dela, bi bilo cinično reči, da je kriza mimo. Zato sem prepričan, da z razliko od 30 let smo veliko ustvarili. in smo se na to finančno in gospodarsko krizo za skupnimi finančnimi in ekonomskimi programi odzvali na to krizo. Tudi napoved nekaterih, da bomo konec leta 2012 v evroobmočju, da nas bo manj, vse te apokaliptične napovedi se niso uresničile. In to ravno zaradi skupnih naporov v Evropi. Veliko smo skupaj spravili na pot in prepričan sem, da brez teh skupnih ukrepov, tega skupnega ukrepanja Evropske unije, te škode, ki, jo je ki so jo povzročili finančni trgi, torej ne bi mogli obvladati v takšni meri. Zadovoljni pa še dolgo ne moremo biti dokler je gospodarska rast tako majhna in brezposelnost tako visoka. Če bomo okrepili Evropo, bomo okrepili konec koncev nas same. Če bomo jo postavili v slabšo situacijo, pa bomo škodili konec koncev vedno samim sebi. To bi rad sporočil iz države, ki sodi med neto plačnice. Neto plačnik pomeni, da v primerjavi z uplačili in v primerjavi z neposrednimi subvencijami, torej neto, ostane neko plačilo. Ne pove pa nič o tem, kako tudi mi, naprimer v Avstriji, profitiramo od tega, da izvažamo v druge države in da številni evropski podjetniki v drugih um, državah Evropske unije zelo uspešno poslujejo. Tudi to je prednost za neko državo in tudi to je treba uračunati, ko delamo bilanco o gospodarskih prednostih in slabostih Evropske unije ali o srčiki, namreč o skupni valuti. Samo, če bomo to solidarnost, ki bi morala odlikovati Evropo, obravnavali kot model, ki z razliko od drugih celin najbolj izpostavlja demokracijo, svobodo, pa tudi socialno plat. In te solidarnosti ne smemo omejiti na nacionalne meje, ampak jo moramo razširiti na skupno Evropo. Samo skupaj nam gre lahko dobro ali skupaj nam gre lahko slabo. To pravim zato, ker me pogosto vprašajo, tako kot tudi vas, kaj, zakaj pa so potrebni ti uh, ukrepi, kot, je, um, kot so razni skladi in zaščitni ukrepi in tako naprej, in fiskalni pakt in proračun in finančna perspektiva, za katero upam, da bo zagotovila trajnostni prispevek za gospodarsko rast v naslednjih letih. Kaj je vse, kje je smisel vsega tega? Tu bi lahko odgovorili na dva načina. Lahko bi rekli, o tem sem globoko prepričan, da je socialno um, sobivanje in da šele to bo prineslo sprejemljivost med prebivalci. In zgodovina nas je naučila, da zgodovina sosedov, ki so se nekoč. Uh, ki so si nekoč stali nasproti z silo in so na ta način odpravljali spore, ki so pogosto se borili za življenje in smrt, med, sedaj pa so našli skupnost, v kateri lahko v mernem sporu in v mernem sobivanju živita in rešujeta merne spore. Ko smo združili zalogo premoga in imeli zamisel, da bodo jeklarne skupaj dosegle več kot vsaka zase, smo položili temeljni kamen, ki je številnim ljudem in številnim mladim pojasnil, da živimo v generaciji miru. Dolgoročno pa brez socialne skupnosti tega ne moremo zagotoviti. Ne moremo se zauzemati za Evropo, v kateri mladi izgubijo upanje, zato ker jih enostavno nihče ne rabi, ker po šoli ali pa 16 leti tudi brez izobrazbe nimajo sploh nobene priložnosti, da bi se uveljavili v družbi in da bi lahko živeli od lastnega dela. Zato je to ta socialna skupnost, eh, skupna naloga, ki ne pozna nacionalnih meja. Ta socialna skupnost ustvarja zaupanje in možnost skupnega mernega razvoja. V številnih točkah pa smo zelo daleč od tega. Predstavljajmo si, da vseh teh instrumentov ne bi bili uporabili. No, komu pa bi škodili? saj ne bi škodili tistim, ki so veliko zaslužili ravno s špekulacijami, ki so se oddaljili od realnega gospodarstva in ne bi bili tisti, ki plačajo ra račun, ki kot neka država postane nesolventna. Napačni plačajo, to so tisti ljudje, ki so v bolnicah odvisnih od zdravil, pa ni denarja za nje. Plačajo napačni, zato ker delovni narod, ki pravzaprav ni ničesar zašpekulirala, uh, dobi račun. Gre torej za skupno nalogo. Poskrbeti moramo za to, da bomo iz te krize potegnili prave sklepe in k tem pravim sklepom sodi po mojem mnenju varčnost, povečanje konkurenčnosti, a tudi okrepljene naložbe in pa solidarnost. Kajti okrepljene investicije lahko države izvajajo le, če imajo možnosti za to. In zato nas čaka še kar nekaj dela. Boj proti goljufijam, torej goljufiji pri DDV-ju, boj proti vsem tistim, ki skušajo v lastni državi ne plačevati davkov, torej boj proti davčni utaji. Uvedba, izboljšanje in okrepitev davčnih organov, torej ne le na papirju moramo sklepati papir, ampak, eh, davke, ampak jih moramo tudi izterjati. Pravna države in s tem tudi zanesljivost za investitorje. To je treba ustvariti in to se mi zdi, da so pravi odgovori. Pravi odgovori zato, ker priporočiti politiko varčevanja, kjer enostavno eh, pokosimo vse skupaj, ne nudi priložnosti pri. Uh, kupni moči, pri investicijah, pri eh, raziskavah, izobraževanju, torej pri vseh tistih dejavnikih, ki morajo prispevati k več konkurenčnosti v neki državi. Vemo, da so številne točke kritike v teh dneh in tednih v zvezi z uh, ukrepi, ki smo jih sprejeli. Veliko tega je bilo izpostavljenega, ampak prepričan sem, da v uh, čovnu ne moremo samo v lepih časih, v lep, lepem vremenu izkoristiti vseh prednosti, ampak tudi če neka nevihta razburka to, ta čovn, moramo pač vsi poprijeti za vesla in skupaj veslati, da pridemo v varen pristan. To pa zato, ker ne smemo nehati to uh, nadaljevati s tem menedžmentom uh, dolgov, zadolževanja, tako kot jaz to imenujem. Če so se obrestne mere tako zelo razšle, da država, kot sta Avstrija in Nemčija, plačujejo obresti niže od dveh odstotkov. Morda bomo, če bo šlo tako naprej, nekoč celo nekaj dobili za to, za državne obveznice. Pri kratkoročnih je že tako, da že nekdo, če nekdo kupi eh, državne obveznice. Drugi pa grejo tu do 6-7 odstotkov obresti in da bi lahko te visoke obremenitve v teh državah, ki jo ne mogočajo naložbe, sem prepričan, da so te do zdaj sprejeti uh, rešilni ukrepi šele začetek skupnega upravljanja dolga. Tega pa ne smemo narobe razumeti. Upravljanje dolga ne pomeni, da lahko, nek, kot da bi imeli nek sod brez dna, garantirali za neke dolgove, ki jih nekdo naredi. To pomeni, da ne smemo špekulativnim trgom prepustiti razvoja obveznic v Evropi in zato sem se mi zdi ideja nemških strokovnjakov, se mi zdi sklad za odpis dolgov prava pot, če ne želimo samo tu govoriti, ampak tudi zagotoviti moč, da bodo države imele moč. Eh, moramo zagotoviti, da bo države imele moč, da se tu izkopljajo. In tu bi se rad zahvalil tudi Evropskemu parlamentu vam za to, da ste tako glede vprašanja nadzora, regulacije finančnih trgov, pa tudi pri davko na finančne transakcije, ki predstavlja posebno željo Avstrijo in ki smo v našem parlamentu jo z vsemi strankami skupaj sklenili, da ste to tudi na evropski ravni eh, se tako močno zauzeli za to in da je Evropski parlament s tako jasno izjavo podprl davek eh, na transakcije. Tu gre za simbol, da morajo tudi finančni trgi prispevati, ko gre za to, da se sprostijo sredstva, ki bodo odpravila škodo finančne krize in ki bodo omogočili manevrski prostor v prihodnosti. Ta davek pa ima tudi uh, funkcijo krmiljenja, industrijska lokacija Evropa in um, industrija v Evropi, gospodarstvo v Evropi mora biti okrepljena, ne pa tisti izdelki, ki bolje sodijo v kazino kot pa v realno gospodarstvo. Zato so vsi mehanizmi uh, Torej prepovedi, špekulacije, regulacija, bančni nadzor, zakonijo nesolventnosti, ki gredo v to področje, kjer se krepi realno gospodarstvo in kjer obstaja tudi nekaj taka, kot je pravičnost porazdelitve pri tveganih, torej da ne bodo eni ustvarili tveganja, drugi pa bodo zam plačevali račun. Vse te ideje, ki se tičejo regulacije, ki so, je potrebna, je potrebna zato, da se ljudstvo pokaže, da kot politični odgovorni morda nimamo dovolj, nismo imeli dovolj instrumentov v rokah, da bi lahko preprečili to krizo, ampak iz tega smo se naučili. Naučili smo se, da potrebujemo več instrumentov, zato bomo lahko v prihodnosti zagotovili, da se ta kriza ne bo ponovila in da smo tu postavili jasna merila. Zato so ukrepi od eh, prava okoli. Eh, insolventnosti bank in drugi ukrepi tako zelo potrebni. Sem pa sodi zame tudi to, da se brani neka, lahko bi rekli, samo po sebi umevnost. Samo umevnost. Ampak vem, da v naši kontroverzni razpravi obstajajo tudi tisti, ki razmišljajo drugače. Zato bi rad vedno znova to uh, izpostavil. Obstaja nekaj takega, kot eh, je preventiva za bivanje. Torej, uh, Nekateri se zavarujejo na področju energije, na infrastrukture ali pa na področju pitne vode. Tam, kjer je to možno in po mojem mnenju tudi nujno, da to ohranimo v državnih rokah, moramo to tudi storiti in ne slediti nekemu, neki napačni eh, misli o liberalizaciji in temu to žrtvovati. Hitro se to proda nazaj pridobiti, pa družba tega ne bo mogla tako lahko. In tudi tu velja. Zahteva številnih ljudi, da naj bi tisti, ki so odgovorni v politiki, spet prevzeli primat in da številni odgovorni v politiki so prikazani tudi kot krivci v javnosti, ker nimajo dostopa, da bi res izrazili svoje mnenje, naprimer za špekulacijo ali za drugimi pojavi. Zato smo dolžni vzpostaviti instrumente za to. In sem sodi zame tudi za poslovanje mladi. Garancija za izobraževanje mladih, tu bi rad izpostavil Avstrijo, ki sodi med države z najmanjšo brezposobnostjo mladih. Za, njo, za Avstrijo bi rad rekel, izobraževanje strokovne sile krepi lokacijo, industrijsko lokacijo in če želimo imeti dobro prihodnost, potrebujemo dobro um, lokacijo. In To pomeni, da moramo 16-letnike pripeljati s ceste in jim dati možnost, da se bodo v delavnicah da bodo prišli v sistem, kjer bodo delno v dualnem izobraževanju, torej delno v obratu, delno v šoli izobraženi za to, da bodo kasneje lahko z visoko kakovostjo na razpolago, ampak tudi, da bodo sami imeli možnost in znanje za to, da uspejo na delovnem trgu. O tem, sistemu sem zelo zadovoljen, ampak to jamstvo izobraževanja nam nudi veliko možnosti, da preprečimo to, kar moramo preprečiti, namreč brezupnost mladih. In le še nekaj. Če bi nehali govoriti o rabatih v finančnem okvirju in rekli, to bomo skupaj naložili, vsi tisti, ki so imeli rabat, to bomo vse uložili eh, v izobraževanje in na um, izobraževalno mesto v uh, delavnicah, potem bomo 16-17 letnike spravili z cest in to bi moralo biti nekaj vredno v družbi kot Evropa. Vem, da tudi Avstrija, kot sem prepričan, zastopa stališče. Torej, če vsi ohranijo rabat, ga mora ohraniti tudi Avstrija in če podeželje in um, spodbojanje podeželja tako zelo odloča, uh, je treba tudi v mestnih jedrih poskrbeti za to, da se kulturna in politična identiteta, ki obstaja v neki državi, da se tudi ohranja. To pomeni, da je treba tudi v tiste težje dele kmetijstva, kjer so prešli v um, ekološko kmetovanje ali tudi v kmetijah, ki so nekje v hribih ali tako naprej v gorah, uh, Vse to mora veljati tudi v Evropi. Torej, v finančni perspektivi bomo morali še veliko povedati. Ampak cilj mora biti, da bomo imeli nek rezultat. Potrebujemo namreč ta rezultat in zato, da bomo dokazali to, kar zahtevamo od investitorjev in od gospodarstva, namreč zaupanje v prihodnost Evropske skupnosti in v njeno zanesljivost. In pri temi zanesljivosti pa bi še eno točko izpostavil zanesljivost in trajnost v energetski politiki. To sta zame kot vodja um, avstrijske vlade, to so obnovljivi veri energije in vem, da je prehod za nekatere lažji, za nekatere težji, za nekatere zelo težek, ampak jedrska energija ni trajnostna politika. Jedrska energija je najkasneje v Fukushimi pokazala, da se je ne da nadzorovati. In tudi ne da se nadzorovati, kako bo v prihodnosti varno potekalo skladiščenje odpadkov. In zato pozdravljam te teste obremenljivosti, ki so pravi korak v smer, da se preveri prvič, kako varne so jedrske elektrarne. In jaz sem pripričan, da najbolj varna nobena jedrske elektrarne v Evropi ni, temveč so to obnovljivi veri energije in to je varno za uh, prihodnost. Vem, da ste se nekateri smejali za tem, ampak vsi tisti, ki danes trpijo zaradi Fukushime, se ne smejo in prepričan sem, da smo odgovorni tudi tisti od generaciji, ki se mora še dolgo spraševati, kako se bo. Kaj bo počela z temi jedrskimi odpadki, ki jih danes proizvajamo? Zato je to del trajnostne politike. Zelo sem ponosen na tisto starejšo generacijo, ki je po drugi svetovni vojni, po obnovi našla pogum, da se loti, da se najprej pripravi tega mirovnega projekta in da ga potem kot Evropska unija tudi izvede. Ni se vedno izračunal, bilo izračunalo, ali se to vsak mesec izplača in ali vsaka država vsak mesec tu profitira, ampak vedno je bil v ospredju skupni donos projekta in to bi rad povedal tudi v smeri Južne Evrope. Če bodo nekateri v nekaj letih, torej naši otroci in naši vnuki, tudi iz Avstrije, če bodo srečali grške in španske otroke, in bodo sodili o politiki, ki jo danes izvajamo, potem si kot, evropski, kot avstrijski šef vlade želim reči solidarnost in ljubezen do soseda je bila močnejša kot špekulacija in pohlep. Hvala lepa. hvala lepa gospod predsednik gospod kancler poslanke poslanki poslanci na tej točki bi se rad zahvalil parlamentu in kanclerju Feynmanu za to razpravo tudi za eh, angažma na evropski in tudi osebni ravni ki je nujen če želimo preseči to krizo kancler Feynman z vašim obiskom v evropskem parlamentu kažete, da se mora demokracija v Evropski uniji odvijati na nacionalni in pa tudi na evropski ravni. Rad bi se zato zahvalil avstrijskemu kanclerju za osebno zauzetost in podporo Evropski uniji. Vaša jasna izjava danes je še en dokaz te zavezanosti. Premite mojo zahvalo in ta zahvala gre tudi vaši vladi in vaši državi. Avstrija je dejansko vodilna pri vodenju zelo pomembnih politik na evropski ravni. Naj izpostavim odprt dialog med socialnimi partnerji, kar je pomemben predpogoj za rast in solidarnost v Avstriji. Avstrija, kot vemo, je tista država, v kateri trenutno vlada najnižja stopnja brezposobnosti med mladimi v Evropi. Naj se vam tudi zahvalim za močno podporo eh, garancijskemu skladu za mlade. Naj omenim tudi močno podporo Avstrije davku na finančne transakcije na evropski ravni. Naj eh, to omenim, kajti Avstrija v položaju neto plačnice sodeluje zelo konstruktivno tudi v pogajanjih o večitem finančnem okviru. Naj tudi omenim zavezanost Avstrije čisti in zeleni energiji kot eh, pomembnemu prispevku k boju proti podnebnim spremembam in k boju za krepitev naših gospodarstv. Na koncu naj tudi povdarim podporo Avstrije za Evropsko agendo za jedrsko varnost. To so samo nekateri primeri prispevka kancerja Fajmana in Avstrije Evropi. V svojstvu predsednika Evropske komisije naj povem, da se že veselim nadaljevanja tesnega sodelovanja z vami in z vašo vlado in hvala tudi Avstriji za zavezanost Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Barozo. V imenu skupine Evropske ljudske stranke besedo dobi gospod Jozef Dol. Gospod eh, predsednik parlamenta, spoštovani Martin Šulc, spoštovani gospod predsednik komisije, gospod Jose Emanuel Barozo, spoštovani zvezdni kancler Fajman, dame in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej hvala kanclerju za prisotnost danes tu v parlamentu, da ste na ta način omogočili razpravo z vami. Dame in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi, verjetno vas ne bo presenetilo tu v tem zboru, da verjamemo v dodano vrednost Evrope, da verjamemo v Evropo z verodostojnim proračunom, kajti v tej najhujši gospodarski krizi ravno s pomočjo evropskega proračuna nekatere evropske države lahko še nadaljujejo investicijami in s tem zmanjšujejo svoj primankljaj. Spodbudne odločitve, ki smo jih sprejeli, že kažejo prve rezultate na Irskem, na Portugalskem, v Španiji in v Grčiji. V evroobmočju nam je tudi uspelo zmanjšati stopnjo zadolženosti. Mislim, da je treba priznati, kaj nam je uspelo. Vendar pa ne izgubimo izpred oči dejstva, da je treba še naprej nadaljevati s trdim delom, da vsi problemi še niso rešeni. Misliti, da je kriza že za nami, pomeni, da se pripravlja že druga kriza. To vem, zato ker se je to zgodilo že večkrat v preteklosti. In eh, če tudi to ne velja za Avstrijo, pa se cela Evropa sooča z visoko stopnjo brezposelnosti. Sami ste to omenili, še predvsem to velja za mlade. V nekaterih državah je več kot 55 odstotkov mladih brez eh, dela. To je neozdržno. Rast, ki jo potrebujemo za krepitev zaposlitev, še ni tu. Na ta način ne moremo nadaljevati. Obstaja pa rešitev za to. Namreč še naprej moramo krepiti unijo. Potrebujemo več Evrope na vseh področjih, potrebujemo več harmonizacije. Spoštovane kolegice in kolegi, ta To pomankanje Evrope nas veliko stane na socialni ravni, ker ni enotnih pravil za upokojitve, za obravnavo brezposobnih, za zagotavljanje socialne zaščite. Če ne bi dosegali napredka na tem področju, bi kompromitirali evropsko solidarnost in eh, potem bi prišlo tudi do sumo o davčnem dumpingu med državami. In ne postavljam pod vprašaj stopen obdavčitev, ampak lahko bi vsaj imeli enotno davčno osnovo, vsaj v evroobmočju. To se mi zdi zelo pomembno. Ni namreč eh, pomembno, da v eni državi ne obdavčijo dohodkov ali pa dohodkov iz eh, premoženja in dohodkov, ki so pridobljeni z dedovanjem, v drugih pa da, to, to pomeni, pomeni selitve, ki so nepotrebne. Tako da vsaj na bančni ravni potrebujemo ustrezen nadzor in redno zahtevamo od Luksemburga in od Avstrije, da uveljavite direktivo iz leta 2003 o prihrankih. Bančna skrivnost omogoča nekaterim, da se izogibajo davkom in to nima mesta v naši Evropski monetarni in denarni uniji. Gospod kancer, Avstrija je v veliki meri izkoristila pristop k Evropski uniji in potem tudi širitev Evropske unije avstrijska podjetja ogromno in projektov izvajajo na področju infrastrukture v Evropski uniji. Tudi avstrijske banke so med najbolj dinamičnimi v Evropi, ampak bi temu res bilo tako, brez skupnih politik, kot je kmetijska politika, politika razvoja podeželja in druge politike, ki jih je Avstrija res zgledno izvajala vse čas to tudi ugotavljam redno, gospod kancler, ko potujem v Avstrijo in to, to, tja potujem pogosto in res ne popustite pri teh politikah. Pri teh politikah ne smete popustiti, če ne boste popustili tudi pri zaposlovanju. V času, ko je protievropska retorika in populizem na pohodu, je treba izpostaviti, da je Evropa vendarle dvosmerna cesta. Ne moremo po eni strani izkoriščati prednosti enotnega trga, po drugi strani pa v kriznih razmerah zavračati pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo. To so tisti, ki so konec koncev prispevali k vašemu uspehu in Avstrija bo prepričan sem prevzela svoj delež odgovornosti kot eh, zgledno gospodarstvo, saj je uspela izkoristiti prednosti enotnega trga. Ko neka država podpre drugo, pri izvajanju ustreznih reform, s tem prispeva tudi k ukrepitvi celotne eh, zgradbe, ki jo predstavlja Evropa. Pomembno je, da pomagamo drug drugemu. Gre za vprašanje solidarnosti, pa tudi odgovornosti. In danes ne gre za to, da bi se zapirali vase. Ravno nasprotno, investirati moramo in kapitalizirati moramo iz eh, začetih reform in čim bolje izkoristiti večletni proračun, ki bo tudi kazalec naše nove rasti. Kot pravite, vsak eh, išče tisti cent, ki ga je vložil in ga želi dobiti nazaj nekoliko večjega, zato ne gre pri solidarnosti. Gospod kancler, lahko računate na nas, tako kot eh, mi vemo, da lahko računamo na vas. Hvala lepa, ker ste danes z nami. Hvala lepa. V imenu skupine socialistov in demokratov dobi besedo gospod Hanes Svoboda. Hvala lepa, gospod eh, zvezdni kancler. V svojem govoru ste dokazali, da svoje, svojo funkcijo izvajate po načelu učenje z rokami očiroma učenja z delom. Pokazali ste, da ste res navdušen evropejec. Jasno je, da krize lahko rešujemo samo skupaj, da jih ne more reševati vsakdo sam. To še posebej velja za Avstrijo, kajti Avstrija je bila vedno nekako na prepihu med vzhodom in zahodom, med jugom in severom. Nekateri pravijo, da eh, je to pomenilo tudi eh, veliko težav, ampak vsi imamo veliko težav. Če pogledamo statistike, vidimo, da je revščina vse večja, da tudi brezposlenost raste. To ni nekaj, na kar smo lahko ponosni, češ ja, nam avstricem ali nemcem gre dobro, kajti konec konca bo to veljalo za vse nas. Gre za to, da imamo ustrezno socialno držo, ki tega preprosto ne tolerira. Še posebej bi rad podprl to, kar ste dejali v zvezi z neuzdržnim vrčevanjem v Evropi in eh, z prevelikimi, prevelikim razponom pri eh, obresnih merah od komisije in od sveta seveda pričakujemo pozitiven odgovor, da vsaj lahko razmislimo o tem, kako pod kakšnimi pogoji lahko uh, vzpostavimo ta sklad za razdolževanje. Nekateri pravijo, da so ti uh, razponi pri obresnih merah previsoki, uh, da so spredi previsoki, ampak uh, vendarle o teh zadevah bomo lahko še govorili, če bo svet sprejel ustrezno stališče. Na nek način je Avstrija, nekateri boste rekli, da to pravim iz patriotskih vzgibov, veliko sem socialdemokrat, ampak Avstrija je zgledni protimodel neoliberalizmu, ki kaže, da smo lahko konkurenčni tudi brez odprave socialne države. In Avstrija in nekatere druge države dokazujejo, da sta socialna država in konkurenčnost lahko dva elementa, ki gresta z roko v roki. In da ne samo, da sta lahko, ampak morata iti z roko v roki. In eh, gre za konkretno politično držo, ki je privedla do tega, da imamo nekakšno gospodarsko ravnotežje in socialno eh, ravnotežje. Če pogledamo, kaj se dogaja v eh, Franciji, ko se je pokazala predsednik Hollande in premijer Ero, da je dobro, da skupaj s socialnimi partnerji iščejo rešitve za reforme trga dela. Govorite o investicijah. Investicije so vendarle možne le, če se ne vodi primitivna, ekstremna politika varčevanja. Ko imamo ustrezno ravnovesje med eh, investicijami in varčevanjem, potem je tu tudi seveda jamstvo za mlade in zaposlovanje mladih. To je tisto, kar zdaj potrebujemo v Evropi. Ne kot prostovoljni ukrep nekaterih držav članic, ne, potrebujemo enotno evropsko ukrepanje na tem področju. In to, kar predlaga komisija, je dobro, iti moramo pa še korak dlje. Eh, seveda potrebujemo tudi sredstva iz Evropskega socialnega sklada. Zato je ta proračun tako pomemben. Nima nobenega smisla govoriti v prid jamstvo za mlade, po drugi strani pa krčiti sredstva za Evropski socialni sklad. Ne, potrebujemo več denarja, več denarja za boje proti brezposobnosti mladih. To je absolutno nekaj, kar potrebujemo. Davek na finančne transakcije. Pogosto so se nam smejali, tako doma kot v tujini. Ja, zopet govorijo o davku na finančne transakcije, ampak zdaj smo pred eh, Eh, končnim sklepom na to temo, upam, da končnim in eh, jutri bomo tudi zahtevali od irskega predsedstva, da se to dejansko čim prej zgodi. Ampak verjetno me boste oprostili, gospod eh, kancler, da tudi jaz, tako kot kolega Dol, omenim, da je boj proti uh, izogibanju uh, davkom nekaj, k čemur mora prispevati tudi Avstrija. In Avstrija in Luksemburg morata zdaj narediti korak naprej v smeri tega, da skupaj lahko naredimo korak proti izogibanju in eh, utaji davkov. Bančno skrivnost v Avstriji lahko seveda ohranimo, ampak eh, obveznost poročanja pa je treba uvesti. Želimo enotno, enoten evropski boj proti utaji davkov, želimo enotno, enotni evropski dogovor s Švico, da pokažemo, da tudi na tem področju Avstrija in celotna Evropska unija govorijo skupni enotni jezik. Še ena stvar, gospod eh, Zvezdni kantor, mislim, da je zelo pomembno to, kar ste omenili proti koncu. že leta ste se ločevali oziroma oddaljevali dalje stran od eh, desnega in eh, levega ekstremizma in populizma. In eh, imamo vsaj enega predsednika vlade, ki se ni mogel ali uspel oddaljiti od takšnega populizma. In če bi gospod Cameron lahko tudi prišel v naš eh, zbor, bi verjetno tudi mu natančno prisluhnili in verjetno bi tudi veliko govorili proti njegovim stališčem. No, pomembno je, da se postavi jasna ločnica, jasna ločnica med nami in desno ekstremnimi strankami. To je pomembno za prihodnost Evrope. Imamo nekatere, ki so se celo spečali skupaj z eh, skrajnimi desničari. In samo eno jasno stališče lahko imamo, to je stališče proti desnemu ekstremizmu v Evropi. Hvala lepa. Für die Fraktion der Allianz der Liberalen und Za skupino Alde ima besedo sedaj gospod Frhoštad. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod kancler, najlepša hvala za navdiha poln govor. Mislim, da je pravi čas, da govorimo o prihodnosti Evrope in da slišimo prispevek netoplačnika, ki podaja nekaj dobrih argumentov proti drugemu netoplačniku na drugi strani kanala. Kot vidite, si netoplačnice med sabo niso enake, nujno enake. Gospod Fajman, sami ste tudi to omenili po mojem v intervjuju pred nekaj dnevi. Tudi sam vidim nekaj zmede pri prihodnosti Evrope na drugi strani kanala. Pa verjetno ne zaradi tradicionalne megle, ampak očitno gos ima gospod uh, Cameron težave pri dogovoru s samim sabo glede vsebine, ampak očitno že ve, kje bo držal svoj zgodovinski govor. Kajti njegov govor v petek naj bi bil zgodovinski, ko bo govoril o prihodnosti Evrope. Naj bi bil bolj zgodovinski od govora Margareta Čer v Pružju. In ta govor sem si še enkrat prebral, torej govor, ki ga je imela leta 1988. Tisti govor je bil res eh, naklonjen Evropi, vam moram povedati. In citiral bom gospod Margaret Thatcher. Rekla je naslednje. Več moramo storiti skupaj. In to je prav nasprotno tega, kar želi storiti Cameron in kar želi gospod Cameron povedati v petek v tej razpravi in v prisotnosti gospoda Fajmana bi želel povedati, da že vemo, kaj bo gospod Cameron povedal v petek. Mislim, da lahko to rečem v imenu večine v tej hiši, da ne more biti vprašanja o posameznih ponovnih pogajanjih posamezne države članice, pa naj se gre za Združeno kraljestvo ali katero koli drugo državo članico Evropske unije. Zato je preprost razlog. Potrebujemo eno Evropsko unijo, eno in edino Evropsko unijo in ne Evropsko unijo a la carte, kakršno imamo danes z nekom, ki sodeluje pri eni stvari, pri, pri drugi ne, z derogacijami, z izjemami, z rabati in tako naprej. Verjemite mi, to, kar po mojem mnenju ubija unijo danes, je ta unija a la carte. Imate unijo šesterice kot uh, očete ustanovitelje, potem imate unijo dvanajstih, za katero, kar je minimum za zažitek fiskalnega pakta, potem imate unijo petnajsterih držav, potem sedemnajsterih, to je evrsko območje, potem imamo še unijo 25 držav članic, gre za evropski patent, za Schengen in potem imamo normalno unijo 27 držav članic. Gospod predsednik, priznati moram, da je ta naša unija precej nenavadna žival ali nenavadna stvar. Nekaterim državam članicam ni treba sodelovati pri politikah unije, medtem ko druge države članice ki so zunaj unije, smejo sodelovati in jim je to dovoljeno pri politikah. Naprimer, vzamimo za primer Schengen. Britanci so sicer del Evrope, pa niso del Schengna. Kako bomo torej državljanom pojasnili to unijo a la carte, kjer pač odločaš, kar ti je pošeči? Lahko vam povem, da ponovna pogajanja Združenega kraljestva ali katerekoli druge države članice lahko stvari zgolj poslabšajo. Poleg tega, mislim, da Evropska unija a la carte, kakršno nam bo zdaj orisal petek gospod Cameron, lahko zgolj uniči enotni trg, če uh, boste izbirali to, kar vam je dobro in kar ne, kaj bo potem še ostalo od notnega trga, če bodo na primer francozi rekli, všeč nam je industrijska politika, pravila konkurence pa ne. Nemci pa bodo rekli, mhm, dobro, le, lepo, lep in všeč nam je Evrops, enotni trg blaga, ne pa storitev. Kaj bo potem ostalo od notnega trga? Podemo iskreni in tudi gospod Cameron naj bo iskren. Ponovna pogajanja, kakršne si želi biti dejansko, pomenilo odhod ali pa konec enotnega trga in en, uh, Evropske unije. In to, kolegice in kolegi, ni v interesu naših državljanov in prav gotovo to ni v interesu Britancev, britanskih državljanov, kajti to lahko privede le do izginotja enotnega trga ali do drugorazrednega članstva Britanije, nekaj med Norveško in Švico, torej nekaj, kot imajo države, ki plačujejo, pa nimajo nobene besede. In mislim, da bi bilo prav neumno, če bi država, ki 53 odstotkov izvoza nameni celini in uh, prihodnost uh, in preostali Evropi, bi se odločila za ta korak. In tudi najboljši prijatelji Britanije, torej Združene države, teh namer zadnje dni ne razume prav dobro. Dovolite, da sklenem. Uh, ne potrebujemo posameznih ponovnih pogajanj, da bi zmanjšali to, kar imamo skupnega. To, kar potrebujemo, je prav nasprotno nasprotno od tega, kar nam bo povedal gospod Cameron v petek. Potrebujemo skupna prizadevanja za vzpostavitev bolj integrirane Evrope. Kajti, če se želimo spopasti z vsemi izzivi, ki ste jih eh, gospod Feynman upravičeno imenovali v vašem govoru, lahko to storimo le zgolj za bolj integrirano Evropo, ne pa z posameznimi ponovnimi pogajanji ene ali druge države članice Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, gospod Verhofstadt. Sedaj pa v imenu zelenih, gospa Rebeka Harms. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani predstavnik komisije, zvezdni kancler. Tudi sama moram priznati, da v zadnjih dneh, ko sem se pripravljala na to razpravo, da sem se zelo veselila zaradi razvoja, ki ste ga storili pri vašem uradu, vaš, na vaši funkciji, ko gre za vlogo v Evropi. Na začetku um, ni se teklo gladko, z začudenjem smo pogledovali proti Avstriji in sedaj vidimo, da ste se močno zauzeli za skupne evropske rešitve najhujše krize, ki jo doživljamo že štiri leta. Uh, Ta intervju, ki ga je omenil gospod Verhofstadt, sem tudi sama prebrala, ko sem se pripravljala na to razpravo in izredno menim, da bi morali vsi tukaj podpisati vašo izjavo, da je problem dolgov, ki smo dovolili, da je Evropski unij izrasel, da je treba ta problem dolgov rešiti skupaj in da predlog za sklad za razpis oziroma za radoževanja ob pogojih, ki vsekakor niso rožnati za tiste, ki so v težavah, da je ta predlog tak, ki so ga upravičeno podali modreci, gospodarski modreci in da predstavlja tudi pot, po kateri je mogoče iti. Slišala sem tudi v vašem uh, členu, oziroma sklicevali ste se na to, da bi moral vsak imeti nekaj potrpljenja z Evropo, da stvari zahtevajo več časa, kot bi si vsi skupaj želeli temeljna ali načelna rešitev problema dolga pa ni nekaj, na kar bi smeli predolgo čakati, kajti v nasprotnem primeru se bo kriza še poostrila in zlasti se bo poglobila socialna kriza, ki ste jo omenili. In to je največji izziv, ki je pred nami. V intervjuju ste dejali, preden ste prišli v parlament, da Evropa ne sme dopustiti da bi se socialne razlike še okrepile. Vendar se to že dogaja. Če želite, da bi Evropa imela več orodij v roki za boj proti tem razhajanjem in proti tem um, ne, neustreznim položajem in to omenjate tudi tukaj v razpravi, potem se morate tudi močno zastopati za to, kar eh, predvideva Evropski parlament, ko govorimo o finančnih transakcijah. Moja eh, skupina meni, da je zelo nevarno, da bi brez eh, kmetijske reforme proračun za kmetijstvo ostal nedotaknjen. Moje pričnice skupini se zdi tudi nevarno, da se kohezijski skladi ne bi spremenili. In če ne bomo imeli spremembe skupne kmetijske politike in ne kohezijskih uh, sklado, hkrati pa bi se manjšal proračun, to bi pomenilo, da bi vsi ambiciozni in inovativni projekti, pa naj gre za jamstvo za mlado, mlade ali vse, kar gre v prid socialne upravičenosti, vsi ti projekti bi bili nemogoči. Imeli bi uh, včerajšnjo zastarelo ureditev, včerajšnji zastarel evropski proračun in vse, kar ste povedali, pravi, da se morate oplesti v to razpravo glede reform zelo močno. Pri agrarni politiki je um, Avstrija pravi vzor, mislim, da gre zasluga za to tudi Fischlerju, ampak uh, ozelenitvena komponenta, ki jo je predlagal Čolos, uh, je nekaj, kar mora tudi zastopati Avstrija. Ta ozelenitvena komponenta z vašo vodilno vlogo lahko privede do uspehov. Kar zadeva jedrsko energijo in uh, vse, kar ste povedali, je seveda v očeh zelene politične skupine dobro. Obremenitveni testi Um, kljub temu da je gospod oettinger za to že večkrat uh, pozival v svetu se še niso dokončno izvedli potem tudi uh, Eh, direktiva o varnostnih standardih, potem tudi direktiva o odgovornosti pri jedrskih eh, nesrečah. Te direktive še ostajajo sporne in resnično upam, da boste gospoda Oettingerja pri njegovih prizadevanjih v tej smeri podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Za konzervativce EKR ima besedo gospod Kellenen. Um, hvala lepa gospod predsednik in gospod zvezni kancler tudi vam hvala da ste se nam danes pridružili žal se moram opravičiti v imenu uh, gospoda verhofstadta ki uh, ni govoril o vašem govoru temveč je ves svoj čas namenil govoru ki ga sploh še ni slišal torej govoru gospoda davida cameruna uh, Cameron, ampak je to prav tipično za liberalne demokrate, da govorijo o nečem, kar se sploh še ni zgodilo. Vendar pa se stvari že. Um, izboljšujejo. Torej, da je enkrat vendarle rekel, da je nek citat Margaret, Margaret Thatcher bil dober in poslal vam bom knjigo Margaret Thatcher, da boste lahko jo izvzeli še nekaj biserov modrosti. Ampak dobro je, da imamo resno razpravo o prihodnosti Evrope, kjer se razkriva celoten obseg evropske krize. Pa tu ne gre le za to, da bi se določil evro. Seveda je to pomembno, ampak gre tudi za to, da priznamo, da na globalnem tržišču je Evropa uh, izpostavljena če daljim večjim nevarnostim in, um, in tveganjem. Naš, naša celina je če dalje bolj ogrožena in ni dovolj, da bi kar tako odmahnili z roko ob skrbeh državljana, če da so ljudje nevedni ali populistični. Če so ljudje nehali zaupati v Evropsko unijo, je razlog za to ta, ker so nekateri v tem parlamentu nehali zaupati državljanom samim. In po mojem se mora ta odnos spremeniti. Potrebujemo novo usmeritev za Evrope, moramo tudi oblikovati sodobno sporočilo, ki bo predstavilo novo vizijo za Evropo. Želimo si uspeha evropskega sodelovanja, vendar pa bodo zato potrebne radikalne spremembe pri našem eh, razmišljanju in delovanju. Danes je Evropska unija namreč na križišču, kot je kolumnist Clive Kluk napisal, je evropski projekt v zagati zaradi modela enotne, če dalje bližje Evrope, ki se je sedaj tako odmaknil od realnosti želja ljudi in od tega, kar lahko vzdržijo gospodarstva. Zato Evropska unija potrebuje nov model, ne to, da se unija če dalje bolj ukvarja sama s sabo, temveč da bo če dalje bolj prožna in praktična. Kako lahko to dosežemo? Kot prvo se lahko odzovemo na krizo tako, da odpremo naša trga, da oprostimo, spustimo tudi uh, podjetniško pobudo. Demokratični deficit lahko odpravimo, če priznamo, da nacionalna država ni zastarel koncept, kot menijo nekateri v tem parlamentu, temveč je to temeljni kamen legitimne vlade. In lahko zauzamemo tudi razumen pristop k reševanju naših skupnih težav, ne pa da nas vodijo tukaj ideologije. In Kje bi lahko začeli? S kritičnim pregledom celotnega akija skupnosti in z manjšanjem birokracije, ki krni naša gospodarstva in stane veliko delovnih, me, eh, delovnih mest. Treba je tudi razviti eh, digitalno ekonomijo, treba je postaviti nove prioritete, vrstico za vrstico eh, evropskega proračuna, ki se bo osredotočil na dodajanje resnične vrednosti k evropski konkurenčnosti. In treba je tudi se bolj posvetiti odpiranju trgovine ZDA, Indijo in drugimi gospodarstvi v sponu, ki beležijo rast danes za razliko od Evrope. Gospod predsednik, te te reforme bodo možne le, če bomo naredili konec mentaliteti, da kot politiki imamo odgovore za težave vseh. In če dodam še Margaret Thatcher oziroma rad bi še parafraziral Ronalda Reagana, deset najhujših besed v angleščini so. A, uh, sem iz Evropske unije in tukaj sem zato, da bi vam pomagal. Veliko krat imajo naši nameni tudi nehotene posledice. Ljudje morajo prevzeti več odgovornosti zase in izvajati posle, ki bodo prispevali konkurenci. Če naj bi bila evropska prihodnost vibrantna, torej močna, potem lahko kot politiki uh, storimo le to, da jim gremo s poti gospod kancler evropska kriza je pravzaprav podrla konsenz da lahko delujemo kot smo doslej. sedaj potrebujemo nov začetek nov model ne le evropsko unijo a la carte pa tudi ne eh, evropsko unijo s prvorazrednim drugorazrednim ali tretjerazrednim eh, članstvom temveč se moramo vsi združiti okrog enotnega trga h kateri lahko vsaka država članica prispeva po svoji možnosti in interese kjer bodo vsi državljani enako spoštovani in vrednoteni in kjer bo evropska unija resnično združena v svoje raznolikosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Kellenen. Sedaj pa za skupino EFD, gospod Helmer. Hvala, gospod predsednik. Zdi se, da kancler Feynman razume nekatere težave, s, kateri se, s katerimi se sooča Evropa, ampak njegova rešitev je več Evrope. S tem upanje prevzame rešitev nad izkušnjami, Evropska unija je v dolgoročnem pacu. Leta 1990 je Evropska unija predstavljala 30 odstotkov globalnega BDP-ja. Danes je ta številka 20 odstotkov, do 2050 pa bo more biti 10 odstotkov globalnega BDP-ja. Ali pa celo manj, če se bomo držali ciljev za zmanjšanje izpustov, ki ne morejo služiti primitivni kmetijski ekonomiji. Uh, prosim, pustite mi besedo. Kakšni so razlogi za to? Preprosti. Evropska unija je carinska unija. A carinske unije so starodobne, neoptimalne rešitve iz prejšnjega stoletja. Zato jih nišče drug v svetu ne uporablja. Carinska unija Evropske unije je polna težavnih eh, pravil, ki pijejo kri naše industriji. Vse to stane 100 milijonov funtov na leto in to zgolj v Združenem kraljestvu. Imamo energetsko politiko, ki povzroča najviše cene na svetu za evropejce. S tem iz Evrope bežijo naložbe in delovna mesta. S tem se veča revščina a izpusti so še vedno visoki. Veterne elektrane so netrajnostni kancler. Ničesar ne dosežemo s tem. Četrtič, enotna valuta. Ta katastrofa, ki jo je nekdani britanski kancler Lawson opisal kot najmanj, najbolj neodgovorna avantura po vojni dejali ste, da je najhuje v tej krizi že mimo, ampak temu ne smemo verjeti. Ne moremo izenačiti eh, konkurenčnosti na severu in jugu. Potrebni bodo ogromni transferi iz severa na jug, če želimo rešiti jug. Ampak S tem bomo še povečali na, naše težave, večja bo brezposobnost. Vrčevanja naši voljivci ne bodo sprejeli. Morda bo razpadla tudi sama Evropska unija. Že sedaj imamo takšno bančno in fiskalno politiko, ki veča vrzel med evroobmočjem in drugimi državami članicami. V moji državi vedno več ljudi nasprotuje članstvu EU. Naš premije želi za ponovno vrditev nekaterih pristojnosti eh, državi članici. Ampak to ne bo dovolj. Članstvo v EU je povzročilo, da smo vedno bolj revni, da smo manj demokratični. Voljivci želijo več neodvisnosti. Zato so se odločili, da bomo bolje izbrali, če izberemo nečlanstvo. Tema. Hvala lepa, kolegica Cimer gospod verhofstadt prosim prisluhnite kolegici. herr verhofstadt vielleicht hören sie jetzt der kollegin zimmer. ja jaz vas ne bom provocirala tako kot je to počel moj kolega to ni moj način. predvsem želim gospod zvezdni kancler vam eh, izraziti spoštovanje za to da ste prišli sem. pravzaprav ste zastavili s tem nek majnik, mejnik. Ni samo po sebi umevno, da člani sveta pridajo v parlament in so na voljo za razpravo. Gospa Merklova se je zato odločila decembra, ampak vseeno cenimo tudi vašo odločitev. V svetu številni šefi vlade in držav še vedno niso razumeli, da parlament ni neko telo brez pomena ne razumejo, da lahko pomembne odločitve sprejemajo samo skupaj s parlamentom, za spoštovanjem parlamenta in da je treba prisluhniti argumentom parlamenta, tudi če se parlament ne strinja s svetom in če parlament meni, da ne smemo krčiti sredstev za večletni finančni okvir, če ne smemo krčiti sredstev za strukturne sklade. Sedaj se zdi, da naši argumenti pri vladah niso pustili nobenega učinka. To je treba spremeniti in to lahko naredimo samo skupaj. Eh, vašo prisotnost eh, in današnjo razpravo eh, razumem kot neko ponudbo in pa poziv tudi drugim šefom vlad in držav naj pridajo sem. Ne smemo nadaljevati Evropske unije z spregledom skupnostne metode, ne želimo zreducirati demokracije na to, da bo služila samo gospodarstvu. Skupaj želimo prevzeti odgovorno za to, da bodo ljudje v vseh regijah Evropske unije um, Torej, ne govorim samo o državljanih Evropske unije, ampak govorim tudi o priseljencih, o pripadnikih etničnih manjšin, o beguncih. Vsi morajo imeti človekove pravice, te moramo ohraniti tukaj v Evropski uniji. Prosim, pomagajte nam prispevati k temu, da bo. da bodo človekove pravice več kot eh, pravice za izvajanje notranjega trga. Tukaj gre za več sedaj poteka leto evropskih državljanov in zdi se sedaj, da je vse skupaj namenjeno temu, da ljudem razlagamo, kakšne pravice imajo na notranjem trgu in to je napačen pristop. Ponovno moramo spostaviti demokracijo, eh, pri tem morajo sodelovati tudi evropski ki državljani in moramo jim prisluhniti. Poleg tega se mi zdi nepogrešljivo naslednje, demokratizacija in pa solidarnost v Evropski uniji, to dvoje med seboj neločljivo povezano. Pozivam vas in pa tudi ostale vodje vlad in držav pozivam naj končajo s to politiko varčevanja. Tudi komisija je morala pred nekaj dnevi izjaviti, da varčevalna politika ni pravo sredstvo za zagotovitev evropske prihodnosti, za izhod iz krizo. Povedati morate, da ne gre več tako, da bi privatizirali javno dobro, za Evropsko unijo potrebujemo več skupnega. Ne gre tako, da bi privatizirali javne storitve, da bi privatizirali socialne sisteme, da bi odrekali ljudem minimalne ekološke in pa socialne standarde. In eh, če nam bo to uspelo, če bomo to lahko predstavili kot vizijo za našo skupno Evropsko unijo, potem sem prepričana, da vam bodo številni ljudje sledili in ljudje bodo potem rekli, ja, takšno unijo hočemo, ne želimo biti zreducirani na carinsko unijo, želimo več. No, eh, prvi korak temu bi lahko bil primeren večletni, okvir, eh, večletni finančni okvir, ustrezni strukturni skladi in naj na koncu še povem, da se mi zdi absurdno to, da v Nemčiji, na primer, nekatere stranke razmišljajo o tem, da bi um, tožile oziroma da bi razglasile za neustaven uh, evropski svežen pomoči. To se mi zdi nespremljivo in prosim, da se to konča. Hvala lepa. V imenu nepovezanih, eh, nepovezanih poslancev, gospod Martin. Hvala lepa. Ja, eh, kritike nas eh, ne bodo tukaj ločile. Werner, želel bi ti reči, naj nadaljuješ kar tako naprej po tem tvojem govoru. V krizi postaja jasno, da potrebujemo več Evropske unije. Ravno zato, da nasprotujemo tem huiskačem, ki mislijo, da bi iz razdelitve Evrope lahko nekaj pridobili. Eh, veliko ste govorili o solidarnosti, ampak eh, v preteklosti smo imeli več solidarnosti z bankami in premalo solidarnosti z državljani. Ne gre samo za boj proti dolgu. Eh, tiste, ki ste na oblasti, moramo spodbuditi k temu, da k pravičnosti pokličete tudi banke, ko gre za prevelike banke, da bi propadle, ko gre za bančništvo v senci, kjer eh, še vedno obstaja veliko prometa vsako leto. Eh, pri dejstvu, da so dolgovi sedaj v eh, centralnih bankah in ne v tistih bankah, ki so zakrivile krizo. Eh, nimam dovolj časa na razpolago. Kot drugo točko sem želel zaprositi tudi to, da se zauzamete za resnične državljane. Potem bomo resnično unija državljanov, ne pa samo unija bank. Herr Bundeskanzler, bitte sehr. Gospod zvezdni kancler. Mikrofon, prosim. Sie werden verstehen, dass Spoštovani poslanci in poslanke, razumeli boste, da se želim zahvaliti za dosedanjo razpravo, brez da bi se spuščal v vsako podrobnost. Ampak želel bi izpostaviti predvsem dve točki. Najprej kolegu Kelanunu, ki je govoril o fleksibilnosti. Veste, prožnost je za slabo stvar nekaj slabega, priložnost z nečim dobrim, pa se mi zdi prava pot. In sedaj eh, nas to privede do vprašanja, kako lahko zagotovimo to priložnost v našem gospodarskem sistemu, tako da bo smiselna. Smiselno bi bilo poskrbeti za to, da reformiramo določene strukture. Tukaj seveda obstaja tudi potencial za prihranke, za razgradnjo birokracije in tako naprej. Ampak eh, prožnost pa ni to, če nekateri v finančni krizi prejemajo tveganja, ki jih na koncu mora plačati davkoplačevalec. Takšni poročnosti se lahko odrečemo. Zato potrebujemo uravnoteženo mešanico smernic in pa pravil, ki mora zagotoviti pravičnost. Torej tiste odločitve, ki jih nekdo sprejema sam zase in tvegana, ki jih prevzema, naj potem tudi plača sam. To lahko dosežemo z nadzorom nad bankami, z eh, zakonodajo insolventnosti. Eh, torej to področje moramo nadzorovati. Seveda se tudi tukaj postavlja vprašanje prožnosti in pa pravičnosti. Poslancu Henvelju pa pravim naslednje. opozicija oziroma nasprotovanje Evropski uniji se v neki državi pojavi samo, če, vse napake, če za vse napake krivimo Evropsko unijo in če si lastiš vse koristi in pa pozitivne dosežke. Ampak državljanov ne smemo podcenjevati. Vsi vedo, da obstaja možnost izboljšav tako v nacionalni, kako tudi v evropski politiki. In takšno izkrivljanje dejstev um, dolgoročno ne prinese nič dobrega. Uh, tako sem govoril tudi Davidu Cameronu. Meni se zdi vprašanje pravičnosti priznati, kje smo v naših državah dosegli nekaj dobrega samo zato, ker nam je to uspelo skozi naša skupna prizadevanja. No, na koncu bom spregovoril še o konkurenčnosti. Konkurenčnost lahko okrepimo na ta način, da bolje izobražimo mlade ljudi, zato sem tako velik zagovornik poklicnega usposabljanja v okviru jamstva za mlade. Našo konkurenčnost lahko okrepimo s tem, da smo bolj inovativni to je težka tema. Vsi vemo, da ko gre za sredstva za raziskave, um, mm, torej imamo velike težave s tem, da za ta področja pridobimo zadosti sredstev. Ampak konkurenčno politiko lahko odobrimo, eh, lahko okrepimo tudi na ta način, da razširimo naš. Um, naš mali vrt in da um, prevzamemo najboljše modele tudi iz tretjega sveta oziroma da naš eh, demokratični model izvozimo tudi v tretji svet. Ta model uh, ne dopušča, da bi črtali socialne pravice, zato da dvignemo konkurenčnost Evrope. S tem Evropa ne bi bila spremljiva za, ne bi bil spremljiv za naše državljane. Mislim, da moramo krepiti našo konkurenčnost ravno z tem demokratičnim modelom, ki ga imamo. Hvala lepa uh, obema poslancema, ki so jim bili namenjeni vaši odgovori, bomo povedali, da jih lahko najdejo v zapisniku. Gospod eh, Karas je naslednji. Hvala lepa. Eh, gospod Zvezdni kancler, prav je, da ste danes prišli k nam v Evropski parlament. Pozdravljamo signal, ki ste ga s tem poslali Evropski uniji kot avstrijski kancler. Vesel sem, da se zauzemate za Evropo, namesto da bi pošiljali pisma bralcev v določene revije. Naše današnje razmere so tesno povezane z članstvom v Evropski uniji in z širitvijo Evropske unije. Prihodnost Evropske unije je tesno povezana z nadaljnim razvojem evropske demokracije. In zato vas prosim za naslednje prosim, da se zauzamete za to, da bo kmalo sklicana konvencija o prihodnosti Evrope. Na ta način bo politična unija postala resničnost. Prosim, zauzemite se za to, da se bodo končali uh, evropski sveti za zaprtim vratom. Svet mora postati nekakšen, uh, nekakšen javni prostor. Izhod iz krize je odvisen od tega, če bomo bolj enotni, če bomo uh, razpravljali odločno in če bodo naše razprave bolj javne in odprte. Avstrija bi lahko in bi morala zaradi svoje zgodovinske izkušnje in zaradi našega geopolitičnega položaja uh, narediti več, postati bi morali gonilo za naslednjimi integracijskimi koraki. Na ta način bomo zagotovili Evropsko unijo, tudi ko gre za neko oblikovanje nove podobe Evropske unije v glavah in pa srcih naših državljanov. Um, res je, da ne moremo z manjšimi prizadevanji doseči več. In vesel sem tudi, da ste omenili razvoj podeželskega prostora, ampak ali je to dovolj? Ne. Potrebujemo vsa sredstva, ki so na razpolago, zato da bomo lahko izpolnili cilje in pa pričakovanja naših državljanov. Pa še nekaj. V nedeljo bomo razpravljali v avstrijskem parlamentu in škoda se mi zdi, da, je, da so razmere v Evropski uniji podcenjene v naših razpravah. Mislim, da bi morali po vsej Evropi ustvariti neko novo soglasje. Državljani in državljanke se morajo čutiti del te skupnosti. In noben politik, ki želi na, in, na račun nacionalnih interesov izigrati Evropo, ne sme prevladati. In upam, da vas bomo pri tem imeli za zaveznika. Jetzt habe ich gedacht, du bist etwas großzügiger, weil ein österreichischer. Ja, uh, bil sem nekoliko velikodušen, ker je govoril avstrijski poslanec, ampak ostali se morate uh, držati eh, časa za govor. Ampak eh, sem pa opazil, da bodo spregovorili samo še avstrijski poslanci. No, ampak prvi je na vrsti gospod Lajhfrid, ki je znan potem, da se drži časa za govor. Hvala lepa. Ja, skušal se bom držati časa za govor. No, kolega Helmer je govoril o tratenju dakopačevalskega denarja. Um, no, meni pa se zdi tratenje denarja dobro plačan evropski poslanec, ki potem niti ne počaka na odgovor. No, um, Včeraj je italijanski kolega menil, da je dobro, da pride k nam uh, avstrijski kancel Feynman in da je to dobro zato, ker se je v času teme v svetu zauzel za neko socialno luč v svetu. Vem, da je bilo težko to narediti in zato je dobro, da ste prišli sem. In to lahko človek naredi samo, če se resnično zauzema za pravičnost, za solidarnost, za socialno ravnovesje. Vse to nam bo uspelo doseči samo skupaj, ne samo na nacionalni ravni. In zato moramo to resnično narediti. No, največji problem, s katerim se danes soočamo, je brezposelnost mladih v Evropi. Nič ni hujšega kot to, da imamo v Evropi veliko mladih ljudi brez perspektive. In to so mladi ljudje, ki so dobro izobraženi, ki vedo vse, ampak potem se preprosto kar naenkrat znajdejo na cesti. Avstrija ima dobre modele za soočanje s temi izzivi, ampak vseeno, ko gre za evropsko raven, se lahko, tem, uh, bori, se lahko proti temu borimo samo na evropski ravni. Samo na ta način bomo lahko dali mladim ljudem spet neko perspektivo. Zato pa seveda niso dovolj naše razprave. Eh, v to moramo vključiti tudi evropske državljane, moramo jih navdušiti nad Evropsko unijo. In to navdušenje lahko spodbudimo na ta način, da nasprotujemo tistim, ki želijo uničiti Evropo. Nasprotuj, nasprotovati moramo tistim, ki pravijo, vržimo vse ven iz evroobmočja, ki niso takšni kot mi. Uh, in pri tem so to takšni, ki sami niti niso člani evroobmočja. Če bi razpadlo evroobmočje, bi bila to največja katastrofa po drugi svetovni vojni. Kajti to ne bi prizadelo samo špekulantov, ampak tiste ljudi, ki trdo delajo za svoj denar. In ravno te ljudi moramo zaščititi, spoštovani kolegi. Mislim, da smo na pravi poti za to, gospod kancler. To, kar lahko dosežemo skupaj, je veliko več kot pa skupek naših individualnih eh, prizadevanj. Mm, to moramo imeti v glavah. Eh, tej poti moramo slediti in narediti prav za ljudi v Evropi. Hvala, gospod Leichtfried. Sreda pa za skupino Alde, gospod Wertmann. Gospod zvezdni kancler upam, da bo vaša prisotnost motivirala tudi druge vodje vlad in držav, kajti razprava za nami je pomembna za nadaljni razvoj Evropske unije. Avstrija opravlja dobro delo in menim, da ima uh, dober zgled v Evropski uniji, torej naprimer, ko gre za brezposelnost in pa za brezposelnost mladih. Želim spregovoriti o tem. Vseeno pa vas želim Eh, spomniti tudi na tiste, ki živijo v, Evro v revščini. Takšni ljudje obstajajo po vsej Evropi. Če želimo rešiti problem brezposelnosti in brezposelnosti mladih, moramo sprejeti pravilne korake, trajnostne korake. In to me pri privede do. Do večletnega finančnega okvira. Tukaj bi morali investirati v dolgotrajne rešitve za rešitev problema brezposelnosti mladih. Ne more biti tako, da naši dobri, dobro izobraženi mladi ljudje se znajdejo na cestah. Zato si morate prizadevati skupaj z ostalimi vodi vlad in držav. Mislim, da bi, morali, da bi morali vse popeljati v pravo smer, v trajnostno smer. Samo z eh, skupnimi prizadevanji lahko ohranimo mir, ki smo si ga izbojevali v zadnjih 60 letih. Hvala lepa, gospa Vertman, sedaj pa v imenu zanenju gospa Lunaček. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod kancler, tudi jaz sem zelo vesela, da ste prišli sem v Evropski parlament, zato da razpravljate z nami. In to pravim brez vsakršne ironije. Uh, Eh, sprem, spremljala sem uh, vašo prelevitev iz uh, nekoga, ki je pisal uh, pisma v Kronenzeitung in pa uh, na koncu ste se sprevrgli v resničnega evropejca. To dokazuje tudi vaš današnji govor. Jasno ste izrazili svoje stališče, zato vas poštujem. In omenili ste tudi osrednje probleme, naprimer eh, brezposelnostjo, omenili ste brezposelnost mladih. Kakor je povedal že eden izmed kolegov, jamstvo za mlade bo na evropski ravni obstajalo samo, če bomo imeli več, več sredstev za to. Socialni sklad tega sedaj ne predvideva. In ko govorimo o sredstvih, moram tudi vas, gospod Kancer, priz, eh, pozvati k temu, da naj Avstrija podpiše pakt o boju proti izogibanju davkov. Tako da ne bo več ostala ta blokada skupaj z Luksemburgom. Um, davčnim. Uh, To je samo na ta način se bomo lahko borili proti utaji davko in na ta način bomo imeli tudi več denarja za proračun. Takšno pobudo potrebujemo. Uh, Potem še nekaj. Veste, da tukaj zasedamo v Štrasburu. Evropski parlament ima tri sedeže. Pred eh, tremi meseci je ta parlament z, velikim, z veliko večino odločil pozvati svet, naj skupaj z nami pripravi načrt, kako lahko pripravimo načrt za enotni sedež. Večina poslancev to želi in zato uh, vas pozivam, naj uh, začnete s to pobudo v svetu, da najprej analizirate stroške in zato in na to podvzamete korake, zato da bo v prihodnosti parlament dobil en sedež. Hvala lepa, sedaj pa še gospod Paksas. Ponje kanclerje, pirmininke kolegos. Viningos Evropo sedeje. Gospod kancler, gospod predsednik, kolegi in kolegice. To je najbolj pomemben trenutek v času, v katerem lahko govorimo o tej temi. Ne moremo si zatiskati oči. Če bomo to storili, potem bodo naše ambicije o močni, neodvisni skupnosti, ki nas združuje, podvržene nemoči. Ne moremo nadaljevati z gradnjo skupnosti enakih držav, če so nekatere bolj enake kot druge. Še vedno imamo težave pri tem, da bi se strinjali glede tistih osnovnih stvari, v katero smeriti in kako to narediti. Unija je združenje enakih držav. Predsednik, Hvala, gospod Mölcer. Hvala lepa. V Avstriji trenutno obstaja velika skepsa do Evropske unije. Danes doživljamo veliko negotovost, zavračanje, številni ljudje so razočarani, um, tožijo zaradi deficita, demokratičnega deficita v Evropski uniji, zaradi pomankanja preglednosti in imajo tist, da se Evropska unija ne ukvarja z resničnimi problemi, ampak prej sama sabo. Vse te pomislike želimo vzeti resno, potrebujemo boljšo kampanjo obveščanja, s katerimi bodo postali jasne pozitivne in pa slabe strani članstva v Evropski uniji. No, te besede ne prihajajo od mene, ne od eh, kakršnega koli populista, ampak je to iz vašega že dvakrat citiranega pisma iz eh, enega izmed večjih avstrijskih časopisov. No, danes ste. Eh, premijev Cameron očitali, da govori v Evropski uniji na en način in doma drugače. Enako velja za vas, gospod zvezdni kancler. Uh, vi se morate odločiti, ali želite uh, glasove avstrijskega prebivalstva oziroma ali želite um, ehm, aplaus evropskih poslancev. Gospod Kelam je naslednji. Prihodnost Evrope je nekaj praktičnega. Prvič, resno moramo imati naše skupne politike. Ne gre za izbiro med zvezdno Evropo in skupnostjo neodvisnih držav. Gre za dominacijo skupnih interesov oziroma kratkoročnih interesov. Skupna obramna in zunanja politika, skupna energetska politika in tako dalje dokončanje enotnega trga, enotnega digitalnega trga, ekonomske in monetarne unije. To je realna prihodnost Evrope. To, to ni utopija. To lahko dosežemo. Je v našem dosegu. Težava je politična volja, te je premalo. Ampak to ni edina težava. Gre za težavo v mentaliteti. Lahko si pogledamo stanje institucij Evropske unije kot nastanje institucij, ki nudijo neke storitve. Po drugi strani pa lahko gledamo na stvari drugače. Mi smo solasniki držav članic in institucij. Prevzeti moramo odgovornost za to, ne pa odgovornosti potiskati le v smeri eh, izvoljenih politikov. Zadnje leta so pokazala dvoje. Finančna kriza izvira iz krize vrednot in morale. Drugič, socialni in potrošniški model zadnjih 20 let ni trajnosten. Zato je potrebno spremeniti mentaliteto in prevzeti odgovornost, ki je naša. Druga možnost pa je Huxleyov pogumni novi svet. Hvala v imenu socialistov, gospod Brez. Merci, monsieur le président. Monsieur le chancelier. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod kancler. Glede socialnih vprašanj nam je Avstrija dala temelje za odličen evropski predlog na področju jamstev za mlade. Hvala za to. Čas je, da sedaj mi poskrbimo za nove ukrepe. Svet EPSKO v Dublinu, vsaj upam, bo lahko dal in vdahnil življenje temu predlogu. Čim prej bi radi, da se stanje za mlade v Evropi izboljša. Predlog komisije temelji na mobilizaciji SFJ. Upam, da boste takrat, ko bo to potrebno, podprli to zamisel, da bomo lahko porabili socialni sklad za socialno politiko v višini 25 odstotkov v skladu s proračunsko situacijo, v kateri bomo lahko financirali solidarnost, ki predstavlja bistveni element Evropske unije. Želimo, da bo Grčija ponovno zgradila svojo fiskalno bazo, ko se je Jean-Claude eh, Juncker poslovil je dejal, da bomo pomagali Grkom. Potrebno je povedati, kaj skrivajo nepetrojotski Grki in koliko skrivajo. Tudi direktivo. direktivo o finančnih sredstvih je potrebno izboljšati. potrebno je poskrbeti za praktične rešitve, ki jih potrebuje Grčija na evropski ravni. Hvala sedaj po imenu samostojnih poslancev, gospod Štadler. Hvala lepa, gospod zvezdni kancler. Notranja politika se opravlja doma, zato ne bom omenil različnih interpretacij krize ali kaj počnejo vaši ministri. Ampak kaj se je zgodilo s to krizo? Tvega ne smo preložili na evropskega davkoplačevalca oni morajo sedaj z milijardami kupovati čas. Rešili nismo nič. Imamo rekordno stopnjo brezposelnosti v Španiji, na portugalskem je stopnja brezposelnosti med vladami celo več kot 50 odstotna, rasti ni. Imamo politiko združevanja dolgov na ravni skupnosti, rešujemo banke, špekulanti se nimajo česa bati, zasebni sektor nikakor ni vključen v to čeprav je bilo to že večkrat obljubljeno eh, evropskemu davkoplačevalcu, tudi kar zadeva izogibanje plačevanju davkov, tudi to je še vedno problem. Namesto tega že desetletja milijarde plačujemo državlja, državam, ki so v težavah in to počnemo še sedaj, ne da bi tam zahtevali kakšne strukturne spremembe, ne da bi se tam karkoli zgodilo, ne da bi se tam sanirali proračuni. Potem prosite za razum. Gospod zvezdni kancler, to vemo tudi sami, zato vam ni treba potovati v Strasbourg. Hvala lepa, sedaj pa gospod Milan Mon v imenu ELS. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala, gospod kancler, za duh solidarnosti, ki ste ga pokazali pri vaših komentarjih o prihodnosti Evropske unije. Danes je situacija še slabša kot pa pred letom dni. Vseeno pa smo uspeli eh, rešiti nekatere težave glede eh, integracijskega procesa s pomočjo revizije bančnega sektora in tako dalje. Ampak to ni dovolj. Potrebujemo ukrepe na nacionalni ravni, obene pa moramo zgodoviti, da, fiskalna, da je fiskalna unija na isti ravni kot monetarna in ekonomska unija. Dokument štirih predsednikov mora uživati ustrezno podporo. Španska vlada ga podpira. Strinjam se, gospod predsednik, gospod kancler, da morajo mladi podpreti evropski integracijski proces. Ampak to na, lahko naredijo zgolj, če bomo dejansko pomagali Evropi, da se izvije iz krize. Evropa mora biti del rešitve, ne pa del težave. To je to bistveno vprašanje. Rešiti moramo krizo, iziti moramo iz krize. Še en argument v prid evropske integracije in to je novi večpolarni soodvisni svet, v smeri katerega se pomikamo. Združena Evropa bo močnejša, v nasprotnem primeru bomo postali nerelevantni, nepomembni. Prihodnost Evrope zahteva več solidarnostne politike, kot smo imeli doslej. Hvala v imenu socialista, gospod Gualtieri. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod kancler, govora je bilo o prihodnosti Evrope. Odgovoriti je potrebno na dve vprašanje. A je evropski solidarni? model breme ali pa element, ki nam bo pomagal pri reševanju krize. Bi morali imeti demokratično evrovlado? Naš odgovor na obe vprašanji je da. Potrebno je utemeljiti to Evropo na stabilnosti, obenem pa zgoditi tudi solidarnost, rast in demokracijo slepa solidarnost ne pomeni, da se moramo vrniti eh, v dni fiskalne neodgovornosti. Ne. Naši ukrepi morajo biti dobro noteženi, poskrbeti je potrebno tako za rast, kot tudi za kohezijo. Zelo me je zanimalo, kaj, kaj ste povedali o skladu za odkup dolga. Potrebujemo fiskalno konsolidacijo, ki je prijazna rasti, ne smemo škodovati javnim naložbam. Zato potrebujemo močan socialni stebr. Začnemo lahko pri ustreznem financiranju jamsti, jamstva za mlade, ki tako dobro delujejo v Avstriji. Hvala, gospod Kancer, da ste se odeležili današnjega zasedanja. Hvala za vaše besede. Pripričani smo, da bo naslednjih eh, nekaj mesecih potekal boj za socialni sklad in za demokratično, socialno, ekonomsko in monetarno unijo. Hvala za LS, gospod Sarjev Svolski. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospod kancler, hvala za to, da ste se odeležili današnjega sestanka, hvala za vaš trud. Ampak pričakujem več glede evropske infrastrukture za kanclerja, ki prihaja iz takšne države, kot prihajate vi. avstrijski kancleri tako blizu, vsaj geografsko, novim državam članicam, ampak nobene besede ni namenil nevarnosti razdelitve, nevarnosti Evropi dveh hitrosti, nevarnosti, ki se zrcali v razdeljeni Evropi, ponovno razdeljeni. To bi morala biti pomembna tema za Avstrijo, ki je v sredi Evropske unije evroobmoče ne bi smeli rešiti na škodo ostalih držav. Razdeljena Evropa je slaba za interese Avstrije. Začeli ste svoj govor o neto prispevnicah. Meni ta izraz ni všeč. Vsaka neto prispevnica je bogata država in vsaka bogata država je neto prejemnica vseh dobrobiti, enotnega gospodarskega prostora. Pozabiti moramo na takšne razlike. Gravitacija proti sredini Evrope ne sme postati osnovna fizična sila, ki bo vse ostale države članice eh, potiskala na periferijo. Zato smo bili tukaj vedno proti formaliziranemu odboru, ki bi ga sestavljali zgolj države članica iz evroobmočja ali pa p, uh, eh, ustanoviti proračuna zgolj za evromoče. Hvala na koncu še gospod Brok za ELS. Hvala lepa gospod predsednik, gospod zvezdni kancler, komisari, kolegice in kolegi. Tudi meni je všeč ta pot, ki jo je avstrijski kancler predhodil od pisanja pisem bravcev v Kronenzeitung v Avstriji do nas. Mislim, da je dobro, da si zauzima za rast, za integriteto, za integracijo in tako naprej. Mislim, da je to prava pot in tako bomo lahko ostali konkurenčni v svetu. Mislim, da bi bilo dobro, če bi bili vi med tistimi, ki bodo v pogajanjih o večletnem finančnem okviru zagovarjali naše stališče v zvezi s proračunom. Tukaj se želim priključiti gospodu Sarjusu Volskemu. Če imamo skupni trg, potem morajo vsi prevzeti iste obveznosti. Zato si Britanci ne morejo kar mm, po svoje izbirati, če se bodo držali in če se ne. Bomo videli, kaj bo povedal gospod Cameron. Euro je valuta 25 držav članic, ki nimajo uh, izuzetja in v mehanizmu za nadzor bank in v mehanizmu za stabilnost ne smemo dopustiti, da bi karkoli ogrozilo našo stabilnost. Prepričan sem, da boste vi zagovarjali koncept Moneja, da boste zagovarjali enotnost Evrope, ne razpad Evrope. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Fajman. Hvala lepa, gospod predsednik. Še enkrat se želim zahvaliti za to razpravo. Dovolite mi samo en kritičen stavek. smo zelo različnih mnen. Tudi v svetu smo razpravljali o tem, ampak nekaj moramo doseči. Vsem se zahvaljujem, da ste tukaj, kajti dialog s praznim sedežem ni niti pol toliko zanimiv kot dialog s poslancem. Zato se vsem tistim, ki ste tukaj, ki ste prišli, zahvaljujem in povedati želim, da mi je v veliko čas, da ste me povabili sem. Dvoje želim še posebej povdariti. Prvič. Delitev v Evropi. Tudi sam sem prepričan, da bi lahko država, ki je v tesnih političnih odnosih s številnimi novimi državami članicami, tudi z gospodarskega vidika, da ima Avstrija posebno odgovornost tukaj. Tudi sami si bomo seveda prizadevali za to, da ne bo prišlo do razdeljene Evrope. Skupna valuta je zelo pomembna kategorija, ampak ne smemo dopustiti, da bomo imeli Evropo skupne valute in drugo Evropo. Vsi smo za eno Evropo, ampak ta ena Evropa je nekaj v zvezi s čimer moram omeniti gospoda Camerona. Namreč Evropa mora potovati z eno hitrostjo. S tem pa moramo preprečiti, da bi se en ustavil in preprečeval napredovanje drugim. Vsi zagovarjamo isto hitrost, vendar vsi se moramo premikati. Zato sem prepričan, da bomo za finančni okvir potrebovali še veliko razprav. Ampak gre za en korak na poti k temu, kar želimo doseči. Kaj nam pomaga, če govorimo o ukrepih, kot je jamstvo za izobraževanje in finančna sredstva in tako naprej, če za to ne bo denarja? Mislim, da finančni okvir potrebuje rezultat in da bodo tisti, ki v tej razpravi še ne sodelujejo, vseeno sodelovali v njej. Kajti Če ne bomo dobili nobenega rezultata, bo to najslabši možen odgovor za državljane v Evropi. Spodbuditi moramo vse države članice, da se spopadajo s problemi, da probleme rešijo, zato da pokažemo, da lahko na demokratičen način predstavniki ljudstva probleme rešimo. Tako bomo prevzeli svojo odgovornost in zagotovili odgovore. Sedaj pa želim odgovoriti še gospodu Štadlerju predstavljajmo si samo za eno minuto, da so nekatere države postale nesolventne v prejšnjem letu. Koga bi to najbolj prizadevalo? To bi lahko prizadelo nekatere lastnike finančnih podjetij, ki so si že pred krizo ali celo med krizo nakopali velike dobičke. Morda, ampak predvsem bi to prizadelo običajne ljudi, ki nujno potrebujejo našo pomoč in podporo odzeli bi jim upanje in ljudje ne bi več upali v skupno prihodnost v Evropi. Zato sem ponosen, da nobena država ni postala insolventna. Včasih smo sicer pozno sprejeli ukrepe, pa vendar smo jih. Zato upam, da bomo na tem lahko nadaljevali. Veliko sem se naučil iz te razprave in številne spodbude, ki ste jih omenili, naprimer boj proti izogibanju plačevanja davkov in tako naprej, to bom vse vzel s sabo in v prihodnosti upošteval. Vsi veste, da lahko z dobrim sodelovanjem med institucijami, torej s komisijo, parlamentom in svetom, zagotovimo dobre rezultate. Pri tem mora sodelovati tudi Evropski parlament, pa tudi voditelji držav in vlad. Iskati moramo skupno rešitev, skupno pot iz finančne in gospodarske krize. Gre za eno Evropo, za Evropo, o kateri ne sanjamo mi, ampak Evropo, ki so jo imeli v mislih tisti, ki so imeli pogum, da so jo zasnovali. Gre za Evropo, ki jo bodo tudi mladi sprejeli in k kateri bodo prispevali. Hvala. Hvala lepa, gospod zvezdni kancler. Fajman. Hvala lepa kolegicam in kolegom za zelo angažirano razpravo. Razprave pa je sedaj konec.